zasedanja bo predložen v odobritev parlamentu v naslednjem delnem zasedanju, če no, dru, ni drugih pripomb, bomo resolucije posredovali naslovnikom in s tem eh, zaključujem eh, plenarno zasedanje